Ladies and gentlemen, please. Gospe in gospodje, prosim vas, da se usedete. Čas je namreč, da začnemo to sejo, imamo namreč že deset minut zamude. Na dvorano pa čakajo drugi odbori, ki morajo prav tako imeti ustanovno sejo. Ta seja je sedaj odprta. Njen namen pa je izvoliti predsedstvo odbora. Izvoliti moramo predsednika in pa štiri podpredsednike v skladu z 104. členom prav, eh, našega poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika oziroma predsednica odbora, na to pa bo novi predsednik prevzel vodenje seje in izvolili bomo še štiri podpredsednike. Naslednji nadomestni bodo, eh, člani bodo sodelovali pri volitvah. v imenu gospoda Larsa Adaktusona je tukaj gospa Šujca. Na mesto Mišela Aljoja Marija gospod Žuva, za gospoda Cezo gospod Luis de Grandes Pascal, Marija Gabriel v imenu gospe Manesko, za Jaromirja Štetino, no, on je tu, za Eleni Deokratus Renate Zomer za Nikosa Androlakusa, Androlakisa pa Mitos Kirkos. Gospod Richard Howitt je prav tako odsoten, če se ne motim. V njegovem imenu bo glasovala Nina Gel. Za Borisa Zalo bo tukaj Istvan Viheli. Jokima Starbatija pa bo zamenjal Marek Jurek. Iva Vajgla bo zamenjala gospa Jatenmaki, Pablo Igles Asturion bo zamenjala gospa Vržija, Ulrike Lunaček pa bo zamenjal gospod Igor Šoltes. Uh, Sedaj bom prosil sekretarjat, da preveri sklepčnost današnje seje. Če smo sklepčni, lahko nadaljujemo in očitno smo. V skladu z 208. členom moramo biti, če želimo biti sklepčni, tukaj v, uh, v večini Eh, ene četrtine članov, 18 članov. Sedaj bomo glasovali v predsedniku. Kandidat mora biti predstavljen strani politične skupine ali pa 5 odstotkov članov odbora oziroma štirih članov v primeru odbora AFET. Skupina ELS je za predsednika odbora za zunanje zadeve nominirala Elmarja Broka. Gospoda Elmarja Broka Sedaj sprašujem, če sprejme to kandidaturo. Zahvaljujem se skupini za nominacijo in jo sprejmo. Like Tako kot v vseh demokracijah, tudi tukaj ni izbire. Kandidat izpolnjuje zahteve. Gospod Starbati je tukaj. Le toliko ob strani kandidat torej izpolnjuje zahteve, je polnopravni član odbora, podpisal je tudi izjavo o finančnih interesih. Zanima me, če imamo še kakšno drugo kandidaturo? Očitno ne. Sedaj pa nas čaka izvolitev predsednika našega odbora in to s ploskanjem. Kdo je za gospoda Broka? Well, as you see, you know, no, kot vidite, je bil gospod Brok s ploskanjem izvoljen in to soglasno, sedaj pa ga vabim, da prevzame to mesto in nadaljuje z vodenjem sestanka. Thank you.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 konstruktivno sodelovali tudi v naslednjih dveh letih in pol. V zadnjih mesecih smo skušali zgraditi mostove za to, da bi iskali konsens in večino. Zato upam, da bomo tako delali tudi v prihodnosti. Sedaj gremo na izvolitev podpredsednikov. Imamo kandidata za prvega podpredsednika. EKR je predlagal gospoda Algutka za prvega podpredsednika. Ima še kdo kašnega kandidata? Ne. Gospod Lagutko je ponopraven član tega odbora, ki je že podpisal izjavo o finančnih interesih. To pomeni, da vse pogoje izpolnjuje, glede na to, da ni nobenega kan drugega kandidata. Aha, gospod Howitt je prispel in bo tudi glasoval. Postopkovno vprašanje. Gospod Legutko. Sprejmate kandidaturo? Da. No, e no, dejali smo, da je skupina EKR predstavila kot kandidat, kandidat gospoda Legutko, ampak gospod Enek, izvolite. No, ponavadi je predstavnik skupine, ki predstavi kandidata, ne pa vi. Tako je veljalo v preteklosti. In sam lahko povem nekaj o gospodu Legutko. Uh, ki je nekdani senator iz Polske, vodja nacionalne delegacije in podpredsednik naše skupine, pet let je preživel v tem odboru, ima tako vse potrebne kvalifikacije za to mesto. Skupina EKR je eh, ponosna, da lahko predstavi njegovo kandidaturo za mesto prvega podpredsednika v odboru za zaranje zadeve. Gospod Tenok, eh, v mojem primeru je tudi gospod Pasko, tako Eh, postopal, dejal je eh, skupina EKR, oziroma dejal sem, skupina EKR je predstavila kandidata. Lahko pa počnemo tudi drugače. Drugih kandidatov ni. Glasujemo lahko tudi torej, eh, s ploskanjem. Kdo je za? Gospod Ligutka, izvolite. Sedaj pa nas čaka izvolitev drugega podpredsednika. Tokrat ne bom naredil enake napake, ne bom prebral predlogov skupine. Skupino sprašujem, koga predlagajo. Mislim, da je to skupina Guje. No proposal from Guje. Nobenega predloga skupine Guje. A, gospod Lozing, izvolite. Mal blind auf dem linken Auge, das kennen wir. Vedno ste slepi na levo oko, to zelo dobro poznamo. Meni se zdi, da se dogaja ravno obratno. Naša skupina GNGL predlaga gospo Marino Abiol kot drugo podpredsednico eh, crženskega spola. Rodila se je v Kastilo v Valenciji, v Španiji, vodila je gibanje mladih za solidarnost in demokracijo. V svojem delu se sredotoča predvsem na Bližnji vzhod in Latinsko Ameriko. Bila je izvoljena v regionalni parlament in je tam bila tudi dejavna v odboru za razvoj za človekove pravice, prednje postala evropska poslanca. Izvoljena je bila v Evropski parlament na volilni listi Izkerda Unida, torej Združene levice. Ima še kdo kakšnega kandidata? Ne. Gospa Bjol je članica tega odbora in je že podpisala izjavo glede finančnih interesov, s tem izpolnjuje eh, pogoje, glede na to, da ni nobene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 Wir kommen damit zur Wahl. Sedaj gremo na izvolitev tretjega podpredsednika. Skupina SD ima predlog kandidata. Gospod Hat. Opravičujem se, da sem zamudil na sejo. Rad bi predstavil našo kandidaturo to je gospod Pasku. Gospod Pasku je že bil podpredsednik tega odbora v prejšnjem sklicu parlamenta, je nekdani ministr za obrambo iz Romunije, zanima se za vprašanja na področju varnosti in obrambe, ima pa tudi druga strokovna znanja, tako da ga z velikim veseljem predstavljamo kot našega kandidata za podpredsednika tega odbora. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšnega drugega kandidata? Ne. Gospod Pasko izpolnjuje vse pogoje, je član tega odbora, podpisal je tudi izjavo glede finančnih interesov. Ima še kdo kakšnega kandidata? Ne. Izvolimo ga lahko s ploskanjem. Ste za to, da postane gospod Pasko podpredsednik? Gospod Pasko, sprejete kandidaturo. Da, čestitke. Prosim vas, da se nam pridružite. Sedaj gremo na izvolitev četrtega podpredsednika. Imamo predlog FDD skupine. Izvolite. Grazie, presidente. O il grandissimo onore di presentare. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da predstavim Iveto Krigule kot kandidatko naše skupine. Gospa Grigule je bila izvoljena v parlament dvakrat in je že sodelovala v odboru za zunanje zadeve. Bila je tudi delegacija, del delegacije za sodelovanje z OECD. Ima veliko znanja in sposobnosti upamo, da bo Afet spoštoval pravice manjših skupin, ki si želijo članstva v predsedstvu. Upamo, da bomo imeli tudi mi podpredsednika v tem odboru. Najlepša hvala. Te gospa Kikole izpolnjuje vse pogoje, je članica odbora, podpisala tudi izjavo, ima še kdo kakšnega kandidata. Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu ELS bi rad predlagal gospoda Plenkoviča kot kandidata za podpredsednika. 17 let je bil diplomat, bil je državni sekretar za to področje, za evropske zadeve v državi, bil je izvoljen v Evropski parlament in bil je tudi del mešanega eh, odbora Evropski parlament Hrvaška, tako da naša skupina podpira eh, njegovo kandidaturo. Gospod Plenković je tukaj na moji desni. Najlepša hvala. Ima še kdo še predlog? Ne. Pozanimal sem se in tudi gospod Plenković je podpisal izjavo. Jasno je tudi, da je ponovno član tega odbora kar pomeni, da ravno tako izpolnjuje pogoje. Glasovali bomo tajno. Bomo to storili elektronsko? Elektronsko bomo glasovali. Imate vsi elektronske kartice? Imate vsi glasovalne kartice? Ali imamo tudi eh, seznam?

rdeča oznaka in zelena oznaka. Zelena je Grigule, rdeč pa je Plenkovič. Bela barva pa vzdržanje glasovanja. Mrs. Grigule is nominated. Skupina EFDD nominira gospo Grigule, skupina ELS pa gospoda Plenkoviča. Grigule je zelena, Plenkovič pa rdeč. Um, Glede na to, da sem tukaj že dolgo, se mi zdi, da smo pred petimi leti poskušali narediti nekaj podobnega. Gospod Prevera je poskušal uh, nasprotovati sistemu Dohont, Sam nimam nič proti EFDD, ampak če bomo sedaj naredili izjemo, bo to veljalo za vse skupine in to je nespremljivo. Dogovorili smo se, kateri bodo kandidati v eh, skladu s sistemom The Hunt, s tem ščitimo vse manjše skupine in če tokrat naredimo izjemo, gospod predsednik, potem bo to veljalo tudi v eh, prihodnosti. To bo precedenčni primer. Zakaj se to dogaja? No, predsedniki ne vedo ničesar po definiciji novi predsedniki ne vedo ničesar. Ampak mislim, da se je nekaj podobnega zgodilo že večkrat eh, tekom zadnjih dni. Če obstaja drugi kandidat, potem eh, moramo spoštovati vse eh, demokratične prioritete. Mogoče je res prišlo do dogovora, vendar pa v poslovniku piše, da lahko pred izvolitvijo predstavimo kandidate in če kdo meni, da lahko predlaga kandidata, lahko to stori. Socialisti in demokrati smo vedno rdeči, tako da ne bo pomote. Ampak to je en kod, ki je nur bei den socialisten funkcioniral. <laughs> vendar pa ta koda deluje samo pri socialistih. So, let, pa glasujemo. Glasovanje je odprto. Glasujemo. Too many people, there are 70, 74. ECR has won uh, too many votes. We are 71. ECR has too many votes. One is vote. Pri EKR imamo en, eno osebo preveč, ki glasuje. Konec glasovanja. Vse skupine morajo preveriti, če imajo dovolj ali preveč ljudi tukaj v dvorani. V EKR imamo osebo preveč. Še katera druga skupina? dva preveč. So, v e LS imajo 21 glasov. Preverite, prosim. SND 18, EKR 7, ALDE 7, GUE 5, Zeleni 5, EFDD 3. Samostojni poslanci 5. Morda lahko vsak koordinator iz posamezne skupine preveri, če so te številke točne. Ste preverili? Lahko poskusimo še enkrat? Prav, začenjamo ponovno. Glasujemo. Ponovno 74 uh, eh, članov, odbor pa ima zgolj 71 članov. 73 še vedno dva preveč. Tisti, ki ne smete glasovati, morate eh, odstraniti kartico iz naprave. Still one too much. Še vedno imamo enega preveč. Still one. Še vedno en preveč. Which club? Iz katere skupine? Ali ste vsi preverili? Hmm? Yeah, but, uh, no, imamo tudi člane predsedstva, ki pa so del skupine. Prav, sedaj imamo 71 kartic. Čas je, da glasujemo. No, Sedaj pa ljudje zapuščajo dvorano. Ne vem, kaj se dogaja. 68, še vedno čakamo tri glasove. Konec glasovanja. Gospa Grigule je dobila 11 glasov, gospod Plenkovič pa 46 glasov. Gospod Plenkovič, ste pripravljeni sprejeti ta rezultat? Da, hvala. Potem pa se nam prosim pridružite tukaj za omise. Z nekaj smo malo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 Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Še tretja točka na redu, potrditev koledarja seje za prostanek leta 2014. Še vedno imamo v koledarju dva četrtka, ki mi nista tako zelo všeč, ker je veliko poslancev odsotnih. Sekretarjat bi prosil, da poskrbi za to, da uredimo časovnico, torej da ne bi imeli sej na začetku tedna in potem dva dni ničesar in potem ob koncu tedna spet. Veliko stvari imamo za opraviti tudi v volivnih okrožjih, zato je velika nevarnost, da če imamo seje ob četrtkih, da poslancev ne bo. Torej, to moramo urediti drugače. Vi v sekretarijatu ste tukaj vas teden, vsak dan, mi imamo tudi druge obveznosti. Mogoče bi lahko premislili, kako bi lahko drugače uredili in organizirali naše seje. Za naslednje leto bi morali za to poskrbeti lahko potrdite ta koledar, kdo proti, ne, potem lahko koledar potrdimo. Sedaj gremo na četrto točko. Odobritev jezikovnega režima. Ko uporabljamo besedo režim, poleg jezikov lahko pride do nesporazumov. Ponavadi na sejah nimamo irščine, malteščine in finščine, drugače pa imamo tomačenje v vse druge jezike. Ima kdo kakšno pripombo, je kdo proti? Če se bo sestava odbora spremenila, moramo tudi to spremeniti. Če ni, nobene pripombe, če nihče ni proti, lahko ta jezikovni režim sprejmemo v takšni obliki. Najlepša hvala. Potem gremo na načrtovanje sej pred poletnim odmorom. Verjetno bomo imeli sejo v četrtek v Štrasburu. pa četrtek do povdne. Drugače pa je prva običajna seja 1. septembra. Rad bi opozoril koordinatorje, da bi v sredo rad sklical razširjeno predsedstvo 9 do 15, okrog 9.15 še 9 da bi se lahko pogovorili nekatere zadeve. Rade bi namreč imenovali poročevalce za Ukrajino, za Gruzijo in za Moldavijo in tudi za proračun, zato moramo pohiteti. Prosim, da premislite o tem tudi v političnih skupinah, zato da lahko s koordinatorji spremo določene odločitve da lahko kolegi začnejo z delom že pred poletnim premorom. Najlepša hvala, želim vam lep večer in vidimo se naslednjič.